Eh, živali v preizkusih. Eh, torej, jutri se bo začela obravnava 18. junija. Torej. Zapisnik tega sestanka bo predložen parlamentu na naslednji seji Evropskega parlamenta, če ne bo nobenih ugovorov, bodo resolucije sprejete na tej seji takoj predane različnim institucijam.